njihove prispevke. Eh, kot običajno smo parlamentu podali tudi na voljo naša stališča v zvezi z vsemi predlogi sprememb. Najlepša hvala, gospod komisar, hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za ustno vprašanje v zvezi s kakovostjo statističnih podatkov Unije in kropljenimi revizijskimi pristojnostmi komisije. Gospod eh, Karas ima besedo. Gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje, današnja debata je pomemben politični signal, eh, ki ga želi Evropski parlament poslati v tem času. To je tudi znamenje odločenosti, eh, da s tem Eh, ustnim vprašanjem eh, prispeva k novim eh, oblikovanjem, k novemu oblikovanju dela. Predlog posebne resolucije kaže, da je Evropski parlament neodvisen uh, organ, ki potrebuje neodvisen Eurostat. To je neposredna eh, uh, reakcija na izkušnje v Grčiji in no okrog Grčije, vendar pa hkrati ne gre pozabiti, da je svet leta 2005 uh, zavrnil načrt petih točk komisarja Almunije in s tem je bilo preprečeno, eh, da bi komisija bila upremljena s potrebnim instrumentarjem. Sedaj pravzaprav eh, delamo to, kar bi morali napraviti že davno. In zato tudi svarim eh, tako ehm, komisijo in tudi svet, da politična volja obstaja, eh, da si priskrbimo vse instrumente, ki jih potrebujemo, eh, da eh, evro ne bo eh, pomenil samo denarne unije, ampak tudi gospodarsko unijo. In svet pozivam, da ne blokira, da ne ovira, ampak da eh, komisiji da te možnosti. Gospe in gospodje, eh, mi želimo tudi vedeti, ali obstajajo kakšne raziskave, kje je v preteklih letih prišlo do napačnega obašanja ali pri Eurostatu ali pa na strani držav članic. Samo če bomo imeli jasno analizo, lahko tudi vemo, kakšne korekcije in dopolnila so potrebna. Eh, kaj želi Evropski parlament? Mi želimo neodvisnost, mi želimo primerljivost, minimalne standarde za zbiranje statističnih podatkov, eh, za statistično eh, vzpostavo eh, oblasti in sodelovanje z Evropsko centralno banko. Želimo preverljivost vseh podatkov in zato mora Eurostat imeti možnost, da kadarkoli opravi svoja preverjanja. Želimo razširitev kompetenc, kajti želimo imeti dostop do vseh podatkov, tudi na deželjni ravni, tudi tudi pri socialnih zavarovanjih želimo eh, odlično sodelovanje brez vrzeli, želimo okrepiti funkcijo koordiniranja in pred zaključimo naše poročilo, želimo vedeti od komisije, eh, ali je vse to, o čemer tečejo pogajanja svetom, dovolj. Mi menimo, da ne, to je minimalna izjava, to gre samo za eh, nadomešanje tistega, kar je bilo do sedaj zamujeno, da bi v prihodnje prišlo do ustrezne kompetence. Najlepša hvala, gospa Sharon Bowles ima besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Odbor Ekon je složen in enoten pri stališču, da je potrebno okrepiti Eurostat. In že dolgo si prizadevamo za to, da bi vzpostavili višjo kakovo statističnih podatkov. Poznamo preteklost, eh, kot jo je opisal gospod Karas. Leta 2005 eh, se je svet osramotil obogatil in eh, zasejal seme težav s suverenimi dolgovi, s tem, ko je ošibil pakt stabilnosti. Istočasno je tudi ošibil pooblastila Eurostata. Ob taki preteklosti bo potreben čas, preden bomo ponovno oživili zaupanje. In ravno zaradi pomankanja zaupanja so morale v zadnjem času države članice dati na mizo veliko denarja. Samo politične zaveze na svetu ikonfin niso bile dovolj. Eh, zdaj se odločamo za nova pooblastila Eurostatu in to je ključno, kajti na ta način bodo ostali načrti za finančni nadzor lahko učinkoviti. Uh, kajti orodje, s katerimi stvari nadzorujemo, so bistveno bolj učinkovita kot obljube. Želimo boljšo kakovost podatkov, želimo, da, kako, da podatki prihajajo pravočasno in da lahko tudi preverjamo nacionalne račune. Zato si prizadevamo za to, da bi Eurostat dobil ustrezna nova pooblastila. E, celo sedaj Eh, sta, svet ECOFIN dodaja nove pogoje eh, glede pooblastil Eurostata. Eh, in upamo, da to ne bo preprečilo možnosti res zgodnjega ukrepanja in eh, preiskav. Eh, sami podpiramo, da bi Eurostat imel možnost tako imenovanih metodoloških obiskov. Seveda je potrebno eh, omejiti vire, kadar je to potrebno, vendar pa je potrebno preiskave začeti, ko pride do suma, ne, samo, ne šele takrat, ko se dogodki že zgodijo. Eh, potrebno pa je biti tudi na tekočem glede tega, kakšen je napredek pri standardizaciji podatkov, bo, kar bo omogočilo, da bomo zaznali eh, izvenbilančne dogodke in druge tovrstne prakse. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo komisar gospod Oli Ren. Eh, gospod predsedujoči, poslanci in poslanke. Najprej naj se gospodu Karasu, gospe Bowles in ostalim zahvalim za to, da so opozorili na to zelo pomembno vprašanje v zvezi s kakovostjo statističnih podatkov v zvezi s pooblastili Eurostata. Ravno tako pa podpiram oziroma se zahvaljujem tudi za podporo, ki ste jo izrazili predlogu komisije eh, za predvidene spremembe v zvezi s postopkom pretiranega proračunskega primankljaja. Naj opozorim na to, da gre za prvi zakonodajni predlog druge Barosove komisije, ki izvira iz meseca februarja. Upamo, da bo ta predlog k malu sprijet in da eh, bomo te, no, ta nova urodja imeli v svojem eh, naboru, kajti potrebovali bi jih že pred časom. Izhodiščni predlog eh, v tem kontekstu je bil podan že leta 2005, vendar je bil tedaj zavrnjen strani držav članic. Od tedaj so se časi bistveno spremenili in tokrat je ta predlog v svetu naletel na široko podporo. Kar zadeva ta predlog, eh, je svet Ekonfin podprl splošni pristop 8. Eh, junija, to je prejšnji teden, in to kaže, kako pomembno je zagotavljanje kakovostnih statističnih podatkov o zadolženosti vlad. Uredba, eh, ki jo sedaj oblikujemo, Eh, si prizadeva doseči glavni cilj komisije, namreč da bi dodelili večja pooblastila Eurostatu, kadar se pojavi veliko tveganje ali kadar eh, se odkrijejo težave pri kakovosti statističnih podatkov. Komisija je pripravljena sprejeti kompromisno besedilo. Komisija pa namerava sprejeti tudi nadaljne korake, kar zadeva kakovost evropskih statističnih podatkov prišlo bo do uh, okrepitve eh, zaposlenih, ki opravljajo to delo. Predvsem bo prišlo do notranje prerasporeditve zaposlenih v Eurostatu. Prihajalo do bolj rednih obiskov držav članic kot trenutno eh, in sicer bo šlo za tako imenovane obiske v okviru dialoga ravno tako bomo zbirali podrobnejše informacije o virih podatkov, ki se zbirajo za statistično obdelavo. In če bo prišlo do uh, eh, tvegan ali težav pri kakovosti podatkov, bo Eurostat lahko uporabil, uporabil vsa pooblastila, ki jih bo imel na voljo z novimi pravili, vključno z revizijskimi pooblastili. Preden zaključim, naj povem še nekaj besed o Grčiji in drugih aktualnih vprašanjih. Eh, rad bi izkoristil to priložnost in upam, da mi boste namenili kakšno minuto časa. Kot vsi veste, se je komisija lotila poglobljene analize grških statistik iz zadnjih let. Spremenjena uredba bo v prihodnje zmanjšala tveganje za goljufije ali za manipulacijo statističnih podatkov ter za druge nepravilnosti. včeraj je prišlo do določenih eh, dogodkov oziroma sprememb v zvezi z Grčijo. Eh, bonitetna agencija Moody's se je odločila zmanjšati bonitetno oceno za grške obveznice. O tem sem se pogovarjal tudi s kolegom Mišelom Barnjejem in s predsednikom komisije moram reči, da je eh, trenutek te odločitve agencije Moody's presenetljiv, hkrati pa je to tudi zelo neposrečeno, sploh glede na to, da smo ravno sprejeli eh, sporazum o mikrofinančni prilagoditvi ukrepi, ki jih je sprejela grška vlaga, kažejo, da je država zavezana uresničiti strategijo, ki bo prinesla reformo statističnega sistema, ki bo stabilizirala javne finance in zagotovila dolgoročno vzdržnost javne porabe. Zdi se, da je ta odločitev eh, agencije Moody's. Eh, v neskladju z tabelami CDS. In eh, s tem se odpirajo vprašanja v zvezi z vlogo bonitetnih agencij v finančnem sistemu to vprašanje in druga vprašanja bomo upoštevali tudi v razmisleku komisije o prihodnosti bonitetnih agencij. Še posebej pa bo komisija v prihodnjih mesecih preučila vprašanje razvoja konkurence v tem sektorju, eh, ki je trenutno zelo skoncentriran. Hkrati pa bomo razmišljali tudi o preglednosti, o metodologiji in o konfliktih interesov, sploh glede na to, da eh, tukaj prevladuje model eh, izdajalca, ki je pla, eh, izdajalca ocene, ki je za to plačan. Izredno pomembno je, da imamo zanesljive statistične podatke o nacionalnih računih. To je eden od temeljev Eh, ustrezno in učinkovito delujoče monetarne unije, kot je to podaril gospod Karas. Del, torej spremembe poblastil Eurostata je sestavni del prizadevan za novo ureditev finančnih trgov v Evropi, kar je seveda naš glavni cilj. Hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo gospod Edvard Čikluna za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči. Zelo me veseli, da je komisija oblikovala zakonodajni predlog, s katerim bo okrepila eh, Eurostat. Ta predlog prečuje tudi odbor Ekon. Eh, Težave s statističnimi podatki so tudi eden od povodov za krizo v Evropi in zato mora Eurostat dobiti pooblastila za inšpekcije in preglede na terenu v državah članicah. Vendar pa tu ne smejiti samo za obiske nacionalnih statističnih uradov ali finančnih ministrstv. Ti obiski morajo vključevati, eh, če je to potrebno, eh, tudi obiske pri akademskih eh, ekonomistih, nevladnih organizacijah in podobnem. In eh, to se nam eh, zdi nujen sestavni del te reforme. Drugič, potrebujemo skupen računovodski sistem, ki da bodo uporabljale vse države članice. Ta mora temeljiti na standardiziranih mednarodno sprejemljivih standardih ki jih podpirata tako komisija kot parlament. To pa ne velja samo za finančna poročila, ki se predložijo komisiji, temveč se morajo ti standardi uporabljati tudi v samem javnem sektorju držav članic. Več kot desetletje po spostavitvi evroobmočja in po uvedbi evra. Eh, sedaj odkrivamo temeljne napake v sistemu, ki povzročajo veliko škode te vrzeli smo dolgo časa zanemarjali, ker smo imeli eh, lažen občutek varnosti in uspešne Evrope. In zagotoviti moramo, da bodo prihodnje trgi zaupali vladam, statistikam in ekonomskim napovedim. Zato moramo te napake čim prej popraviti. Pozivam komisijo, da naj še naprej tesno sodeluje s svetom in parlamentom in da se kar najhitreje loti odprave teh napak. Najlepša hvala, gospod Šikluna. Gospa Silvi Gular ima besedo. Ja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, finančna kriza in kriza evra eh, ni, eh, spada v eh, statistično področje, vendar je tu več posledic tudi za vidika evropske kredibilnosti. Tu pa smo že pri zelo resnem problemi in si, problemu je sicer glede tega, kako Unija funkcionira. Rečeno je bilo, da bomo zelo strogi pri nadzoru, nad eh, skupaj sprejetimi zavezami, da se bo kri, eh, merila, da se bo eh, merila zelo natančno spremljalo in cenevalo, se pravi do samih ničel, da se bo spremljalo, kako poteka delo in sicer v splošnem interesu, kajti to, kar je oslabilo komisijo, ne koristi nikomor. Zato menimo, da ta resolucija, ki zahteva, da ima Euro sta ustrezna pooblastila in da se eh, tu ravnamo tudi po skupnih standardih. In eh, zbiranje podatkov, če eh, te strogosti ne bo, bodo državljani vse bolj zmedeni in Evropska unija pa je tista, ki bo izgubila na kredibilnosti. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, Najlepša hvala. Besedo ima gospod Obermajer za eno minuto. Gospod predsedujoči. Razprava okrog razširitve pooblastil eh, Eurostata se problema ne loteva pravilno. Nikoli več se ne bi izmelo zgoditi, da bi država goljufala za proračunskimi podatki in leta eh, dolgo živela nad svojimi zmožnostmi. Če obstajajo dvomi, je to potrebno preveriti. Eh, vendar pa ne smemo te krize v Grčiji vzeti za to, za nekaj, s čemer bi neupravičeno razširili pooblastila. Treba se je problema lotiti pri koreninah. E, tudi Eurostat mora priznati to e, realnost kot tisti, ki žonglira z e, številkami. Kajti brezposelni v Londonu so nekaj drugega kot brezposelni v Parizu, ker se podatke različno telmačijo. Prav tako so različne tudi razmere eh, med različnimi državami. Eurostat eh, mora eh, torej razmišljati tudi o primerljivosti teh podatkov med deželami. Hvala. Sedaj pa dajem besedo poslanki Podimata. Epitrope, prota pole epitrepse mu na ekfrasu ti na politika no Gospod predsedujoči, gospod komisar, naj najprej izrazim svoje zadovoljstvo zaradi komentarja, ki ste ga prej podali kar zadeva neupravičenost včerajšnje odločitve agencije Moody's, da zniža bonitetno oceno uh, Grčije. Eh, to je temeljilo na povsem napačnih kriterijih in mislim, da nam to kaže, da je prav, da si prizadevamo z spremembo pravil, kar zadeva delovanje bonitetnih agencij in da razmišljamo o tem, da vzpostavimo eh, uradno evropsko bonitetno agencijo oziroma telo ko govorimo o kakovosti statističnih podatkov in o pooblastilih Eurostata, vemo, da Grčija velja za najbolj problematično državo na tem področju. In kot grška poslanka eh, naj povem, da nisem. Eh, Vesela, da se Grčija prikazuje kot nek primer tega, čemu se je potrebno izogniti. Uh, sedanja grška vlada je tista, ki je prva opozorila na težave. E, ravno tako je sprijela radikalne ukrepe, da bi popravila razmere. Lotila se je uh, Eh, tudi reorganizacija našega nacionalnega statističnega urada, eh, ki je sedaj povsem eh, neodvisen. Vse to je vlada naredila zato, da bi poskrbela za to, da je jasno, čigava je odgovornost za to, kar se dogaja zdaj in kar se je dogajalo v preteklosti. V preteklosti je seveda prihajalo do pomankljivosti, do napak. Uh, Eh, in to že v, napak, v podatkih za leto 2005. Gospod Stojanov. Hvala lepa. Eh, gre za eh, potrebno je torej to razpravo voditi pragmatično in eh, prejšnji teden je bilo rečeno, da bo prišlo do posebnega nadzora glede statističnih podatkov Bolgarije s strani Eurostato. Vendar pa gospod Ren žal ni omenil, zakaj potrebujemo tak nadzor nad Bolgarijo. Zato mu želim zastaviti konkretno vprašanje. Po kakšnih meri merilih. E, po kakšnih merilih je bila v ta namen izbrana Bolgarija kot nezanesljiva država z vidika statističnih podatkov, kajti Bolgarija je najstabilnejša država na Balkanu. In eh, to odseva inercijo, ki ste jo že izkazali tudi eh, v poročilu, ki se je nanašalo, vašem poročilu, ki se je nanašalo na eh, širitev. Torej, če sprejemate to vrstne eh, kriterije za ocenjevanje, lahko to takoj vpliva tudi na ocene Bolgarije na trgi. Hvala lepa. Gospod Ludvikson. Tak for ordet, herr talman. Det finns både letta åtgärder som måste... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, Nekaj enostavnih ukrepov je potrebno sprejeti, zato da bomo ustvarili stabilnost v Evropski uniji. Eden od najbolj enostavnih in najpomembnejših ukrepov je izboljšanje kakovosti statističnih podatkov na področju gospodarstva. Tukaj je tukaj enostavno uh, uvesti bistvene izboljšave, zato pozdravljam pozitivne signale, ki smo jih dobili tako strani komisije kot strani sveta upam, da bomo čim hitreje dosegli dogovor glede svežna ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost statističnih podatkov. Mislim, da je potrebno okrepiti vlogo in pooblastila Eurostata. Eurostat bi moral še naprej sodelovati z nacionalnimi statističnimi uradi. Hierarhija in eh, sprejemanje odločitev pa mora biti bolj eh, jasno opredeljeno. Eurostat mora sodelovati pri preverjanju podatkov, ki so mu predloženi. Poskrbeti mora za to, da lahko, kadar je kakovost podatkov ni zadostna, izvede obiske in inšpekcije. Zato, da bo to mogoče, pa moramo tudi povečati sredstva. Više raven kakovosti bo eh, pod terjala tudi više raven naložb. Imamo načrt za Eurostat, moramo okrepiti njegove zmogljivosti eh, in poskrbeti za ustrezna sredstva za izboljšanje kakovosti. Eh, do sedaj statistični podatki niso veljali za prednostno nalogo na področju, ki ga obravnavamo in upam, da bomo namenili temu več sredstev. Uh. Sedaj ima besedo poslanec Molcel v okviru postopka Catch the Eye. E, noveliranje uredbe glede kakovosti statističnih podatkov v e, postopku pri prekomernem primankljaju spričo trenutnih e, problemov v državnih proračunih držav članic predstavlja izredno pomemben ukrep, kajti brez natančnih podatkov je zelo težko sprejemati potrebne ukrepe. Eh, zato je potreben kontrolni mehanizem, zato eh, da bodo eh, podatki strani nacionalnih oblasti pravočasno preverjeni. Ne sme se dogajati, tako kot v primeru Grče, da se šele naknadno ugotovi, da so bile odločitve sprejete na osnovi napačnih podatkov. Tu je treba razmisliti tudi o morebitnih kaznih za tiste države, ki posredujajo napačne podatke ali statistike. Eh, razširitev Eurostata v neodvisni organ bi morala biti stvar resnega razmisleka. To ne pomeni poseganja eh, v proračunske pooblastila držav članic, gre samo za ustrezno kontrolo. Eh, poslanec Jakonsari. Arvoisa puhejohtaja. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, komisiji bi se morali zahvaliti za to, eh, da je zadevo tako hitro obravnavala. Še pred nekaj meseci je bilo na primer opozorjeno na to, eh, da so statistike iz določenih držav članic pomankljive in nekateri pa so menili, da bi bila kontrola statistik posekva nacionalno suvereno. Zdaj smo prišli že veliko dlje. In uh, takšna moralna kriza, v kateri se nahajamo, eh, ne bi nastala, če bi se bile statistike preverjale. In eh, popolnoma se strinjam z gospo Podimata, da je treba Grčijo sedaj ustrezno priznati in priznati njene resnične napore in zaupanje v statistične podatke eh, mora biti okrepljeno. Hvala. Pencijo. Prosim za nekoliko tišine vse ostale, ki prihajate. Thank you, President. Honorable members, eh, let me thank you for eh, a very substantive debate. Hvala lepa. Hvala tudi za podporo eh, temu predlogu glede okrepljenih pooblastil za Eurostat. In eh, eh, gospa Jakonsari, ugotavljamo, da je prišlo do prave kulturne spremembe, lahko rečemo, ko gre za odnos do koordinacije gospodarskih politik v Evropi v zadnjih nekaj mesecih. Sprejetje tega predloga pa je eh, temeljni kamen za ukrepitev eh, e-, Evropske gospodarske in finančne eh, zveze. Več pripomp je bilo v zvezi z Grčijo in Bolgarijo. Zato bi želel pojasniti in tudi odzvati se na nekatere te pripombe in na to razpravo. Glede Grčije, eh, tu eh, Eh, se ne bi pravzaprav eh, se tu dotikal celotne zgodovine te sage. Eh, na vsak način pa ni pravično, da še naprej kritiziramo oziroma obdolžujemo Grčijo, kajti Grčija je na pravi poti, stvari potekajo in zasluži si ne kritiziranje, temveč podporo in spodbudo sodelujemo z grškimi oblastmi, opravili smo tudi več obiskov zadnjo zimo in to pomlad in eh, nedavno tega smo se zedinili tudi glede akcijskega načrta za okrepitev eh, zmogljivosti grškega statističnega sistema, pa tudi za izboljšanje finančnih Eh, statističnih podatkov eh, Grčije. Glede Bolgarije, eh, tu namenjamo skrb zlasti dvoje vidikov, ki se nanašajo na proračunske napovedi. In Upam, da, grški, da bolgarski poslanci poslušajo moja pojasnila tu v dvorani glede statističnih problemov. Najprej naj povem, da je bila komisija pozno obveščena eh, glede eh, znatnih revizij, do katerih je prišlo in sicer ob eh, kršenju pogodbenih obveznosti. Kot prvič, kot drugič, nimamo dovolj informacij o tem, zakaj je Bolgarija revidirala načrtovani proračun za letos 2010 eh, in sicer na deficit 3,8 eh, eh, procentov. In in sicer v nekaj tednih, čeprav se gospodarski in finančni scenarij ni spremenil. Posledica tega ta, je, tega ta je, da komisija ni v stanju, da lahko oceni bolgarske proračunske načrte za letos. Tako da je tisto, kar je predvideno za drugi del letošnjega leta, se ne bo nanašalo na vprašanja in razlike za izgled eh, za, 20, eh, za leto 2010 to ni statistično vprašanje, pač pa se bo osredotočil na eh, probleme glede postopke postopkov za leto oziroma v letu 2009 uh, eh, in sicer eh, glede na sprejete eh, pogodbene zaveze države. In na to sem želel opozoriti, glede na to, da to lahko ima nekatere posledice glede bolgarskega položaja na trgih. To, kar so sprejeti ukrepi strani bolgarskih eh, oblasti, bodo dokončani do sreda leta in na to bo Eurostat podatke eh, uporabil in sicer v kontekstu svojega eh, obiska na, v Bolgariji. In eh, tu se podeljuje v okviru tega predloga za ukrepljena pooblastila Eurostata, eh, je eh, to nekaj, kar bo Eurostatu zelo pomagalo pri njegovem delu. Gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za pozornost zlasti pa tudi za vašo eh, široko podporo našemu predlogu. To je prvi zakonodajni predlog druge Barozove komisije. In eh, to sprejetje pa je neobhodno potrebno za dobro delovanje eh, ekonomske in monetarne unije. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, tudi za prijaznost ker nismo bili dovolj pozorni do njega. Eh, kajti eh, tu se na primer ploska v mm, dvorani. Skratka, gre za stvari, ki pravzaprav sploh nimajo nič opraviti s tem, kar se tukaj pravkar dogaja. S tem je ta razprava zaključena in eh, glasovanje o tej temi bo potekalo jutri. S tem prekinjam zasedanje za dve minuti, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Ničance. Gospod predsednik. Do you want to say something? Koleżanki i koledzy, uh, ladies and gentlemen, colleagues. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, prosim, sedite. E,